Lepo pozdravljeni, kolegice in kolegi. Nadaljujemo sejo, prehajamo na glasovanja. Ogromno dela nas čaka, zato vas res prosim za sodelovanje, da bo lahko tudi ta glasovalni del nemoteno potekal. Najprej poročilo Selimovič, en predlog spremembe, glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj je dokončno potrjen sporazum, ki je bil sklenjen med parlamentom in svetom. Naslednje je poročilo Tarabela. Predlog ena. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Predlog komisije, kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejeto. Še zakonodajna resolucija, glasujemo poimensko, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej, poročilo Fleckenstein. Predlog 148 glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa cel niz predlogov. Kdo je za? Od 1 do 135 glasujemo proti. Vzdržani. bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto, očitno slabo vidim. Predlog 41, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 98 za, proti, vzdržani, sprejet. 99 za, proti, vzdržani, sprejet. 146 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. 139, glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog 44 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 140 d za, proti, vzdržani, zavrnjen. 141 D za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 150 glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 137 glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. 142 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 48 za, proti, vzdržani, sprejet. 154 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. 151 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. 152 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predloga 143 in 147 glasujemo poimensko. imensko. konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog 94 za proti, vzdržani, sprejet. Predlog 97 za proti, vzdržani, sprejet. Predlog 153 je brezpredmeten, predlog 101 za proti, vzdržani, sprejet sprejet. 144 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 155 d za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlogi 110, 112 do 114 za, proti, vzdržani, sprejeti. Predlog 111 za, proti, vzdržani, sprejeti proti, vzdržani, sprejet. Predlog 145 je brezpredmeten. Gremo naprej na 156, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. 136 za, proti, vzdržani, sprejet. 138 za, proti, vzdržani, zavrnjeni. Poimensko glasujemo o 149. Konec glasovanja. Zavrnjen. Glasujemo o predlogu komisije, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. sprejet. Besedo predajam poročevalcu, gospodu Fleckensteinu, izvolite. Uh, Gospod predsedujoča, v skladu z 61. členom drugim odstavkom predlagam, da bi preložili končno glasovanje in da bi na osnovi mandata, ki smo ga zdaj sklenili, takoj začeli z medinstitucionalnimi pogajanji. Hvala lepa. Sedaj glasujemo o predlogu poročevalca. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Predlog je sprejet, kar pomeni, da bomo zadevo vrnili nazaj v odbor. Tako bomo tudi omogočili medinstitucionalna pogajanja. Dobro, gremo naprej na poročilo Gualtieri. Predlog dve za proti. Vzdržani sprejet. Predlog komisije, kajti blok dve je brezpredmeten. Kdo je za predlog komisije? Proti. Vzdržani sprejet. Sprejet. In še zakonodajna resolucija, glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeta. Hvala lepa, gremo naprej. Poročilo Javor, začnemo s predlogom ena. Kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjen. Predlog dve za proti, zdržani, zavrnjen. Predlog 3 za, proti, zdržani, zavrnjen. Odstavek 26 v dveh delih, prvi del glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del glasujemo po imensko. Konec glasovanja. sprejet. Odstavek 29, prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 31 v treh delih. Prvi del glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del. Glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Sprejet. Tretji del. Glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 4D za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 48 v dveh delih, prvi del glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del glasujemo poimensko. Konec glasovanja. sprejet. Predlog 10 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Jasno je bilo, da je bil predlog zavrnjen, ampak vseeno, da boste zadovoljni, glasujemo še enkrat po imensko predlogu 10. Konec glasovanja. Joj, Zavrnjenje. Kaj sem rekla na začetku? Aha, ja, da je zavrnjen. Hvala lepa za izraženo podporo. Gremo naprej. Predlog. Šest D. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. 7D. Glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 11 za, proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 12. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 8. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 13. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 14. Za, želite, da preverimo predlog 13. Dobro, poimensko glasujemo o predlogu 13. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 14 za, proti, vzdržani. Sprejet. Predlog 9 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 76 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Glasujemo o resoluciji, glasujemo poimensko. And the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na poročilo Mlinar. Predlog 4. Alternativni predlog resolucije. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Odstavek 5 v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejete drugi del. Za. Proti vzdržani, zavrnjen. Ampak bomo vseeno preverili, zato da bom pomirjena, glasujemo elektronsko o drugem delu. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Odstavek 7, prvotno besedilo, prvi del glasujemo poimensko. Konec glasovanja. sprejet. Drugi del za proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 8 za proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za proti, vzdržani, sprejet. Bomo preverili, glasujemo o drugem delu osmega odstavka konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 2 za. Proti. Vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo o predlogu 2. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 10 v treh delih, prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Spreje drugi del za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Tretji del za? Želite, da preverimo drugi del? Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 11, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 12 za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 13. Prvi del za proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za proti, vzdržani. Bomo preverili drugi del 13. odstavka. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 14. Prvi del za proti proti, vzdržani, sprejet. Drugi del glasujemo poemensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Tretji del za, proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem, kaj ti ni bilo dovolj jasno. Konec glasovanja. Tretji del je sprejet. Odstavek 15 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Odstavek 16, prvi del za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del za. Proti vzdržani, sprejet. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejet. Četrti del za, Again. proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 18, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet, tretji del za, proti, vzdržani, sprejet. Želite, da preverimo tretji del odstavka 18. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 20 za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 21 glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Odstavek 23 glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 24 za proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 26, prvi del, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del za proti, vzdržani, sprejet. Tretji del za proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 29, prvi del glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejete drugi del, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejete 32, glasujemo poimensko. imensko konec glasovanja. Zavrnjen. Odstavek 33, prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet. Drugi del za? Proti. Vzdržani, zavrnjen. Ampak bomo preverili še enkrat, ker ni bilo jasno razvidno, glasujemo po imensko v drugem delu. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. 34. odstavek, prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet drugi del za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog 3 za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Odstavek 6. In... Želite, da preverimo predlog spremembe 3? Dobro, glasujemo poimensko. imensko ampak res vas prosim, da dvigujete roke. Konec glasovanja o predlogu 3. Predlog je sprejet, kolegice in kolegi. Gremo naprej. Odstavek 36. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Navedba 9 za proti. Vzdržani sprejeta. Predlog ena za proti. Vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog spremembe številka ena. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Uvodna izjava A. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. sprejeta. Uvodna izjava B, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeta uvodna izjava C, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Vodna zjava E v dveh delih. Prvi del glasujemo poimensko. imensko. konec glasovanja. Sprejeta drugi del, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Drugi del je sprejet. Uvodna izjava F, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. sprejeta. Uvodna izjava H za proti, vzdržani, sprejeta. Uvodna izjava L, prvi del, kdo je za proti, vzdržani, sprejeti. Drugi del za proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o drugem delu konec glasovanja. Sprejet. Uvodna izjava P. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Uvodna izjava Q. Za? Proti. Vzdržani. Sprejeta. Uvodna izjava T. Prvi del, kdo je za? Proti proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Uvodna izjava dvojni V, glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Sprejeta. Uvodna izjava X za, proti, vzdržani, sprejet prejeta vodna izjava z prvi del za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Glasujemo o resoluciji v celoti, glasujemo po imensko. And the vote. Konec glasovanja. Sprejeto. Kolegice in kolegi, zdaj pa poročilo Hannibal. Začeli bomo s predlogom spremembe. Tri, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko. Predlog spremembe 3, torej. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno prvi odstavek, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, poemensko, glasujemo. Is... Konec glasovanja. Sprejeto, tretji del, poemensko, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Drugi odstavek, prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Tretji del poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Peti odstavek poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Šesti odstavek. Prvi del, kdo je za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del, kdo je za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedmi odstavek. Prvi del, kdo je za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del, poimensko, glasujemo. And the vote is... Konec glasovanja. Sprejeto. Osmi odstavek. Kdo je za? Proti proti vzdržani. Sprejeto, deseti odstavek, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, enajsti odstavek, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, dvanajsti odstavek, v petih delih, prvi del, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, drugi del, kdo je za, proti vzdržani proti, vzdržani. Sprejeto tretji del poimensko glasujemo. And the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Četrti del, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto. Peti del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 13. odstavek, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 15. odstavek, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 1, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili, predlog spremembe 1, torej glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 17. stavek, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 18. odstavek, prvi del, poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, ampak bomo preverili. Preverjamo torej. Konec glasovanja. Sprejeto tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 19. odstavek, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 20. kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2, kdo je za,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 32, 31, prvi del, poimensko glasujemo. 31 se popravlja predsedujoča. 31, torej, konec glasovanja. Sprejeto, drugi del, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 32 do je za, proti vzdržani. Sprejeto 33, prvi del, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto drugi del, poemensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 34, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 36, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto drugi del, poimensko glasujemo. And the vote is now. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 37 poimensko. Glasujemo. And the vote is konec glasovanja. Zavrnjeno. 38 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 39. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del poemensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 40. odstavek prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 42. kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 43. prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je, oziroma poimensko glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 48. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 50. Prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 54. Prvi del. Poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto drugi del poemensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 56, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 57, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 58 to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 59 to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 60 oziroma 61 poimensko bomo glasovali vseh, prvi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Drugi del, poemensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, tretji del, poemensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 62 do je za,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 vzdržanje, sprejeto. V, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto. Dvojne v, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto. Zdaj bomo glasovali o resoluciji v celoti, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Thank you, colleagues. Hvala, kolegice in kolegi. Pred obrazložitvami glasov si bomo vzeli nekaj minut odmora. Vsem pa želim dober tek. Thank you. Kolegice in kolegi, čez eno minuto bomo začeli. Vsi tisti, ki ne boste podali razlage svojega glasu, lepo prosim, da zapustite dvorano čim prej.